imamo start we come to the human rights democracy uh, tako začel bomo z instrumentom za promocijo demokracije in človekovih pravic prepričan sem oziroma gospod Lambsdorff je poročevalec, torej mora biti res veljati za vse v svet, gospod Lambsdorff je v Libiji, kdo bo Andrej prevzel ali kdo je odgovoren za to? Bi rad kaj povedal? Ne? Torej, grof Lambsdorff danes ne more biti z nami, ker izpolnjuje svoje dožnosti v Libiji. Tam se zauzema za demokracijo. So, let's start with uh,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 konec glasovanja. 23 proti 23 je zavrnjeno. 94 za, proti, zdržani zavrnjeno. FEM 7 za, proti, zdržani zavrnjeno. DV 7 za, proti, zdržani zavrnjeno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 glasujem. Konec glasovanja. 21 za, 27 proti, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani. Še enkrat, 103, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto.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

30 proti 18 sprejeto, 109 za, proti vzdržanje sprejeto, 110 za, proti vzdržanje sprejeto, 111 za, proti vzdržanje sprejeto, 112 za, proti vzdržanje sprejeto, 113 za, pro, za proti vzdržanje spet, ker je na tesno. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 proti 19 sprijeto. Deva 11 za, proti, zdržanje zavrnjeno. 114 za, proti, zdržanje zavrnjeno. 115 za, proti, zdržanje sprijeto. 116 za, proti, zdržanje zavrnjeno preverimo. Konec glasovanja. Petindvajset, petindvajset, zavrnjeno. Sto sedemnajst za, proti, držani, sprijeto.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 proti, vzdržani sprejeto. 126 za, proti, vzdržani sprejeto. 129 za, proti, vzdržani sprejeto. 127 ne, ta odpade, ta tudi. 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti, zdržani sprejeto, 20 za, proti, zdržani sprejeto, 133, 134 za, proti, zdržani sprejeto, FEM 12 za, proti, zdržani sprejeto. Zdržani sprejeto. Fem 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14, fem 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Fem 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107. 136 pravi predsedujoči, 137 za, 137 za, proti. Še enkrat, kdo je za? Proti. Sprejeto. 23 za, proti. Stržani, sprejeto. 138 za, proti vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto devetintrideset je zavrnjen. Bomo preve... Vse je zavrnjen. Nikoli nisem razumel socialistov. Konec glasovanja. It was not my idea. Ni bila moja ideja, da elektronsko glasujemo. Kdo je bil to? Včeraj smo govorili o pivu. Kdo je zahteval preverjanje? Tu nekdo. Torej, FEM 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 140 za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, FEM 18 za, proti, vzdržani, preverimo, mislim pa, da je zavrnjeno oziroma sprejeto. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 21 proti sprejeto, 917 za, proti zdržani zavrnjeno, 141 za, proti zdržani zavrnjeno, 142 za, proti zdržani zavrnjeno, 143, 44 za, proti zdržani sprejeto. 18 za, proti, vzdržani sprejeto oziroma zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 919 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 920 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. FEM 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, zdržani, sprejeto. 152 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9.23 za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Sprejeto. DV24 odpade. FEM20, kdo je za? Proti. Zdržanje zavrnjeno. 164 za, proti zdržani sprejeto. 160 za, proti zdržani zavrnjeno. 161 za, proti zdržani sprejeto. 162 za, proti zdržani zavrnjeno. 163 za, proti zdržani zavrnjeno. FEM 21 za, proti zdržani zavrnjeno. Sprejeto. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 je tudi odpade. 169 za 269 proti, držani zavrnjeno. 925 za, proti, držani zavrnjeno. 27 za, proti, držani sprejeto. 170 za, proti, držani zavrnjeno.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 konec uh, glasovanja sprejeto. 28, ja, yeah, dafür. 28 za, proti, vzdržanje sprejeto. 10 za, proti, vzdržanje sprejeto. 171 za, proti, vzdržanje sprejeto. Zavrnjeno. FEM 24 za, proti, zavrnjeno. 29 za, proti, zdržani, sprejeto. 30 za, prosi, proti, sprejeto. 31 za, proti, zdržani, sprejeto. 32 za, proti proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 12, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 13, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11, za, proti, vzdržani sprejeto. 182 za proti, vzdržani, sprejeto. 35, 36, 37 skupaj. Kdo je za, to, da, kdo je za te tri predloge sprememb? Kdo je proti? Združani. Sprejeto. 38 za, proti, združani, zavrnjeno. 39 za, proti, Zdržani, zavrnjeno. FEM 1 za, proti, zdržani, zavrnjeno. FEM 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 1 za, proti, zdržani, sprejeto. 40 plus ustni predlog 2 za, proti, zdržani, sprejeto. DV 1 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za proti, vzdržanje sprejeto. FEM 3 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 45 za, proti, še enkrat, 45 za, proti, vzdržanje sprejeto. 46 za. 46 za. Proti. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Abschimmel ist geschlossen. Konec glasovanja. 27 za, 23 proti sprijeto. FIM 4 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprijeto. Potem pa 51 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno 55 za, proti vzdržani, sprejeto. 9-3 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedeminpetdeset za, proti, držani, zavrnjeno. Budžet štiri za, proti, držani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. Potem prehajamo na predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog 81 za proti vzdržani sprejeto. Fem 6 za proti vzdržanim zavrnjeno. 82 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. 83 za, proti zažanje sprejeto. 84 za, proti zdržanje sprejeto. Kompromis 6 za, proti zdržanje sprejeto. Kompromis 7 za, proti zdržanje sprejeto. Predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Združani sprejeto. Budget 8. Ta odpade. Naslednji tudi. Sedaj pa mandat za pogajanja. Glasujemo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Če bomo vse preverjali, bomo pijani do konca tedna. 49 proti nič, 4 vzdržani glasovi. Čestitke sedaj pa. Ana Gomeš, ki je tudi njim. Gre za verjetno nekje nasledi graf, grofu Lambsdorfu v Libiji. Ima kdo kakšno pripombo, kdo zastopa gospo Gomeš strani socialistov? Gospa Munes. Torej, predlog spremembe 41 za proti, stržani, zavrnjeno. Kompromis ena za, proti, stržani, sprejeto. 43 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, stržani, sprejeto sprejeto. Številka 9. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 10 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 46 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 47 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 11 za. Proti. Zdržani. Sprejeto vzdržanje sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržanje sprejeto. 51 za proti vzdržanje sprejeto. 52 za proti vzdržanje sprejeto. To bomo preverili. Mislim, da je zavrnjeno. Ti apšemo iz kišlasu. Konec glasovanja. 26 proti 25 sprejeto. 53 za, proti, sržani, zavrnjeno. 15 za, proti, sržani. Zdržani sprejeto. 16 za, proti zdržani sprejeto. 17 za, proti zdržani sprejeto. 56 za, proti zdržani zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti zdržani sprejeto. 19 za, proti zdržani sprejeto. Dne 59 za. Preverimo. Ist Konec glasovanja. 22 proti 23 zavrnjeno. 20 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, zdržani, Sprejeto. 22 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 23 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 24 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 25 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 26 za. Proti vzdržani proti, zdržani, sprejeto. 62 za, proti, zdržani, sprejeto. 63, 64, 65 za, proti, zdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 1 za, proti, zdržani, sprejeto. 66 za, proti, zdržani, sprejeto. lahko Brantnerja kar skupaj potegne v 71 gleza, proti zdržani sprejeto, 72 za, proti zdržani sprejeto, ustni predlog spremembe 2 za, proti zdržani sprejeto, 73 za, proti zdržani sprejeto, 27 za, proti zdržani zavrnjeno, 28 za, proti, zdržani sprejeto, kompromis 8 za, proti, zdržani sprejeto, 29 za, proti, zdržani sprejeto, 2 za, proti, zdržani sprejeto, 1 lahko sklop sprememb Brantnerjev združimo. O čem smo glasovali od 29? Kdo je za dva? Predlog smembe dva. Smo to že naredili? To je že sprijeto. 31. Gospod Mauro je prosil za besedo. Hvala, predsednik. Imam ustni predlog spremembe, ki bi ga rad predlagal. To sem tudi povedal že poročevalki, ki je rekla, da se s tem strinja in to bom prebral v angliščini do not counteract developing countries' efforts in achieving the MDGs in line with Article 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Frau Brandner damit einverstanden? Gospa Brandner, se strinjate s tem? Gospa Brandner se strinja. Torej bomo glasovali v tej različici o 31 do je za, do je proti, zdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, vzdržani, zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 40 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 26 proti 28 zavrnjeno. 5 za, proti vzdržani sprejeto. 6 za, proti vzdržani sprejeto. 7 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje, kdo je za. Konec glasovanja. Wirklich... To je res svetovni rekord. Bi preverili še enkrat morda? 54 za, nihče proti, nihče ni vzdržan. Čestitke odsotni poročevalki. To je verjetno prava pot, da nisi prisoten. Tudi sam bom zdaj kar učel. Sedaj pa poročilo Brandner. To je instrument za stabilnost. Gospa Brandner, imate še kakšno pripombo? Ne. Kompromis ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 92 za, proti vzdržani sprejet. 94, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 96 za, 95, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 96 za, proti vzdržani sprejet, oziroma zavrnjen. 95 za, proti vzdržani sprejet. No, o tem nam ni treba glasovati. 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 9.7. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Vzdržani. Sprejet. 100. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 101 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 102. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 6. Prosim. Želite, da preverimo? 102. Glasujemo. Oziroma glasujemo o 102. Konec glasovanja. 35 proti 18. Sprejet. Kompromis 6. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 106. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 7. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Budži sedem. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Preverjamo. preveč zelenih je. Sedem, že včeraj jih je bilo sedem. Konec glasovanja. Trideset za petindvajset proti. Sprejet. 17. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejet. 109. Kdo je za? Ali lahko glasujemo v bloku od 109 do 123? Od losing. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržanje. Zavrnjeni. Budžet 8. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejet. 18. Poročevalec gre za proti vzdržanje sprejet. 124. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejet. 20. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejet. Budže 9. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejet. 127. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejet. 21 za, proti vzdržani sprejet. 90, kdo je za, proti vzdržani zavrnen. 128 za, proti vzdržani sprejet. 22 za, proti vzdržani sprejet. 23 za, proti vzdržani sprejet. 24 za, proti vzdržani sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 134, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet zavrnil. Budži 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverjamo? Preverjamo, elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 proti 23 za. 28 za, proti, vzdržani. Elektronsko preverjamo 28. Konec glasovanja. 13.40 proti. Zelo jasno zavrnjeno. Močeča večina se je uveljavila. 135 za, proti vzdržani sprejet. 29 za, proti vzdržani sprejet. 30, kdo je za? Proti vzdržani. Preverjamo, elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. 26 za, 25 proti sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 10. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 33. Kdo je za? Kongresa proti zdržani sprejet. 34. Kongresa proti zdržani sprejet. 35 za, proti vzdržani sprejet. 36 za ustni predlog o spremembe, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 9, 15, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 37, kdo je za, Proti vzdržani sprejet. DV16. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. DV17. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 146. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 147. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 38. Za. Proti vzdržani sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 153 za, proti. Preverjamo, elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. 32 za, 24 proti sprejet. 44 za, proti vzdržani sprejet. 19 za, proti vzdržani zavrnjen. 45. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 46 za, proti vzdržani sprejet. 154 za, ne, ta je brezpredmeten. 67, 29 za, proti vzdržani sprejet. 48 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 11, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 158 za, proti vzdržani sprejet. Zavrnen. 159 za, proti vzdržani zavrnen. In ta dva, kdo je za proti. Zavrnjen. 160 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. In ta tri, kdo je za, proti. Preverimo. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak preverjamo. Konec glasovanja. 26 za, 30 proti, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržanje. To mi pa ni bilo povsem jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. Oziroma, skoraj konec glasovanja. Konec glasovanja za Varnen, 27 za, 27 proti. 9-21 za, proti, zaržanim, za Varnen. In ta 4 za, proti, zaržani. Preverjamo elektronsko preverjanje, glasujemo. Schlossen. Konec glasovanja. 26 za 30 proti je zavrnjeno. 162. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejeti. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165 za, proti zdržani zavrnjen. 51 za, proti vzdržani sprejet. 167 za, 166 se popravlja predsednik. 166 za, proti vzdržani zavrnjen. 52 kdo je za, proti vzdržani sprejet. 167 za, proti vzdržanju zavrnjen. 922 za proti vzdržanju sprejet. 168 za proti vzdržanju zavrnjen. 169 za proti vzdržanju zavrnjen. 170 za proti vzdržanju zavrnjen. 53 za proti vzdržanju sprejet. In ta pet brezpredmeten. 171 za, proti, zavrnjen. 54, kdo je za, proti, sprejet. 172 za, proti, ozdržani, sprejet. Kako? To je bilo zavrnjeno. 172. Še enkrat, kdo je za proti zdržani? 173 za proti zdržani. Zavrnen. 55 za proti zdržani. Sprejet. 56, kdo je za proti. Sprejet. 175 za proti zdržani zdržani. Preverimo. To je bila pa zanimiva kombinacija. Elektronsko preverimo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak konec glasovanja. 22 za, 32 proti zavrnjen. 57. 57. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. 58 za, proti vzdržani sprejet. 59 za, proti vzdržani sprejet. 176 za, proti vzdržani sprejet. 178. Ali lahko glasujemo od 178 do 186? Kdo je za te predloge sprememb? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeni? 61. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. In ta sedem. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Seven. Uh, Angenommen. 188 dafür. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 63, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 924, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. To postane brezpredmetno. 64 za proti vzdržani sprejet. In ta 8 postane brezpredmeten. 65. Glasovanje po delih. Gospa Brandner, povejte. Hvala lepa. radi bi ustregli ELS in pa socialistom, zato predlagam glasovanje po delih. Prvi del. Threats to public health, including sudden epidemics with a potential transnational impact in text drinnen lassen. To postimo notri. In tukaj bi glasovani za proti, ampak to besedilo ostane notri, potem je pa tukaj še drugi del. Tukaj gre za eh, upravljanje eh, zalog cepiv. To bi prepustili ljudem, ki se spoznajo na eh, medicino in to bi označili s plus, tako da bi to ostalo izuzeto. Hvala. 65. prvi del. Kdo je za? Proti. Zavrnen. Drugi del. Kdo je za? proti zdržani. Sprejet. 66. Kdo je za? Proti zdržani. Sprejet. 9.25. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 67. Za. Proti vzdržani. Sprejet. In ta 9. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 68. Za. Proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Tri, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 77, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 4, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 78, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 5, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9-3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 9-4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, zavrnen. Šest v treh delih. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Za, proti, sprejet. Sprejet. Preverjamo. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti. Sprejet. Tretji del. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Gospod Brandner, ne pokazite, pokažite tako jasno, kako zadovoljni ste. 85. Za proti vzdržani. Sprejet. Šestinosemdeset eh, zavrnjen. Sedeminosemdeset za. Proti. Kaj je sedaj socialisti? Ste dejali da ali ne? Proti. Dobro, zavrnjen. Kompromis tri. Sprejet. 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 89. Kdo je za? 10. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Budžet 4. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Bože 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Bože 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednji še niso tako zreli. Sedaj pa pogajalski mandat. Glasujemo elektronsko. Abšemo izkišlosen. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 za, 2 proti. Nihče se ni vzdržal. Iskrene čestitke, gospa Brantner. Rada bi se zahvalila poročevalcem v senci za sodelovanje. Res lepa hvala. Zahvaljujem se tudi Markosu, ki se vrača v Španijo. Mislim, da je opravil v Evropskem parlamentu odlično delo, sedaj pa eh, bo postal zunani minister. Äh, Gospe in gospodje, sedaj bom počasi predal predsedovanje, ampak čestito bi tu nekelemu za rojstni dan.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 So, colleagues, we can start with uh, the last voting uh, in our committee before the vacations. Zdaj pa zadnje glasovanje pred uh, počitnicami. Začnimo takoj. DV16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. In ta dve. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejet. DV17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. In ta 3 in DV18 identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Um, ne, ta post naslednji postane brezpredmeten, številka 39. Oziroma, vendarle glasujemo 39 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Deset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Enajst, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 12. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 13. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 43. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 14. Za, proti, vzdržani, sprejet? To je bil identičen za 9, 26. Sedaj pa 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. Deve 28. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 47. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Deve 29. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen in ta pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 30, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49, gospa Brantner, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Budžet 13, kdo je za, proti vzdržani sprejet. DV 31 za, proti vzdržani zavrnen. DV 32 za, proti vzdržani sprejet. Budžet 14 za, proti vzdržani sprejet. DV 33 za, proti vzdržani zavrnen. 51 za proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, zavrnen. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Dive 34, to je za, proti, vzdržani, zavrnen. Budžet ne, tak postane brezpredmeten. Oziroma da, budžet 15 za, proti, vzdržani, zavrnen. 54. Gospod Ljuzin, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 55 in 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. 57 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 9, 35 in ta 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. 58 za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Deve 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, zavrnen. 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 61 za, proti, vzdržani. Preverimo. Elektronsko preverimo. 61 glasujemo. Konec glasovanja. Da, da, o 61 glasujemo. Sprejet. Dva identična, 62 in 63. Kdo je za? Proti? Ozdržanje? Sprejeta. 65. Dva dela. Prvi del. Kdo je za? Proti? Ozdržanje? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Ozdržanje? Zavrnjen. 17. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 19. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 40. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 67. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnen. In ta 8. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. In da 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, zavrnen. Budget 16, gre za, proti, vzdržani, sprejet. Budget 17, dva dela. Prvi del, kdo je za? Proti, a zdržani, sprejet. Drugi del, za? Proti, a zdržani, zavrnjen. Budget 18, kdo je za? Proti, a zdržani, sprejet. Kompromis 3, kdo je za? Proti, a zdržani, sprejet. 73, Gospod Brok. Politične skupine so našle novo ubeseditev, ki pomeni, da je vse skupaj bolj jasno. E Nevertheless, when the ENI cannot be implemented due to political difficult conditions, it can, it can contribute to financing the European Endowment for Democracy. So this is the new word. To je torej nova obeseditev uh, 37. Kdo je za to formulacijo? Kdo je za? Proti? Zdržani? Želite besedo? Sem poročevalec. Gospod Brok je poročevalec in je imel ustni predlog spremembe. This, uh, uh, remark, but, uh, let's, let's... Ne vem, na kaj se je nanašala ta pripomba. Nadaljujemo. 73 zatem ustni predlog spremembe poročevalca. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Skupaj za ustnim predlogom spremembe. Budžet 19. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Budžet 21. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 74 za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. 77 za, proti vzdržani sprejet. 78 za, proti vzdržani zavrnen. Gospa Brandner, beseda je vaša. Čisto na kratko. Ta predlog spremembe bi morali eh, dati pred 77, samo za vašo informacijo, ampak osebina se ne spremeni, zgolj mesto. Okay. 79 amendment. Uh, Glasovati moramo o 79 za, proti, vzdržani, sprejet. 80, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 81, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 82 in 83 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 945 in 946, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. In ta 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 948, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 86 um, za, proti vzdržani zavrnen. 87 za, proti vzdržani zavrnen. 88 za, proti vzdržani zavrnen. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Budžet 22 in 23 v bloku, kdo je za, proti vzdržani zavrnen proti, vzdržani, zavrnjena. 20, umaknjen. Sedaj pa 89, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Devetdeset, kdo je za, proti? Ne, ne, Glasujemo o 90 in 59. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena? Želite, da to preverimo? Torej preverimo 90 in 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Oh, 26 za, 24 proti. Sprejeta. To to 51. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Ni bilo jasno. Elektronsko preverjamo DV51. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. In ta 12, kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. 91, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 5, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Dive 53, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22, kdo je za, proti. To ni bilo posem jasno. Elektronsko preverjamo 22. Konec glasovanja. Sprejet. 31 za, 20 proti. 98 in 954 identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 955, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 956, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 23. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 99. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Budget 28. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 100 in pa budžet 29. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta? Inta 18 in inta 19. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta? budget. Dva. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Budget tri. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Deve ena. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Deve dva. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Preko spremembe ena. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Deve štiri v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti proti. Zdržani. Zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, nejasno. Elektronsko preverjamo. 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 25 za 27 proti. 2. Za proti vzdržani sprejet. 28. Kdo je za proti vzdržani zavrnjen? 29 in pa budget 5. Kdo je za proti vzdržani sprejeta? 3. Poročevalca. Kdo je za? proti zdržanje sprejet. Deve sedem, kdo je za proti zdržanje sprejet. Deve osem, kdo je za proti zdržanje sprejet. Budget sedem o dveh delih. Prvi del, kdo je za proti zdržanje sprejet. Drugi del, kdo je za proti zdržanje zavrnjen. In ta ena, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 36 Lamsov, Makovaj, kdo za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. osem poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis devet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Budget devet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani. To pa ni bilo povsem jasno. Elektronsko preverjamo 38, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Bače deset, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. In sedaj še glasovanje o mandatu. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Še dva kolega morata glasovati. Ok, konec glasovanja. 49 za, nihče proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalcu gospodu Broko. Come. Yeah. Now you go.

To je dobro za vas pred počitnicami. 28. amandma, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno, 29. za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 1, kdo je za, proti. Oprostite, kolegi, glasovati moramo tudi o 30. amandmaju gospoda Vaskoja pred prvim kompromisom. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani. 30. predlog je sprejet. Potem prvi kompromis. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 31. oziroma 35. amandma. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 36 proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo tu amandma 43, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in drugi del. Amandma je 43, kdo je za, sproti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, 48 za, proti, proti. To ni jasno. Pri 48. maju moramo elektronsko glasovati, kolegi. Uh, Sedem kolegov mora še glasovati. Še šest, pet. Dobro, glasovanje je zaključeno. En glas več je proti, zato je to zavrnil. Drugi kompromis, kdo je za? Sporočevalec. No, no no Dobro, glasujemo o drugem kompromisu. Tu imamo težavo z seznamom glasovanja ELS. Tu bi morali imeti plus pri tem kompromisu. Drugi kompromis, kdo je za? Proti? Zdržani, to je sprejeto. 54, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 55, za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 58 za, ne, oprostite, 56. 55 je bil zavrnjen, zato moramo glasovati 56 za, proti vzdržani sprejeto. 57 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zavrnjeno. 59. Želite imeti elektronsko glasovanje pri menmaju 59? Ja. Edite. Why do we have no vote on compromise three, uh, on the compromises? There's never a vote. Please close the vote. Glasovanje je zaključeno. Compromise is always yes. Is rejected. With to je zavrnil 27 proti 21. 60 je amendma, kdo je za, proti? Vzdržani, sprejeto. 61, kdo je za, proti? Vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti? Vzdržani, sprejeto. 64 za, proti? Vzdržani, zavrnjeno. Gremo na 65, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 66, kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprijeto. 67 za, proti, vzdržani, sprijeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji kompromis, kdo je za? proti. Vzdržani, to je sprejeto. Amandma 72, do je za, proti. Vzdržani. To moramo preveriti elektronsko. Glasujemo o 72. amandmaju. So please close the vote. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno z veliko večino. 73 za, proti, vzdržani sprejeto. 74 za, proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti, vzdržani zavrno. 76 za, proti, vzdržani sprejeto. 77 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 79 za, proti, vzdržani sprejeto, 78 za, proti, vzdržani sprejeto, 80 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 81 za, proti, vzdržani sprejeto, 84 za, proti, proti? Vzraženi? Zavrnjeno. Želite elektronsko preveriti amendma 84? V redu. Še pet kolegov ni glasovalo. Prosim, da glasujete. Mogoče so odšli iz dvojane. Konec glasovanja. It's rejected by... To je zavrnjeno. 28 glasov proti 21, ki so bili za. 85 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 86 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. 87 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. 88 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. 89. To je glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Potem drugi del, kdo je za, kdo je proti, kdo so vzdrži, zavrnjeno. 90. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 91. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 92. Za, proti, vzdržani zavrnjeno, 93 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 94 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 95. Glasovanje po dveh delih, najprej prvi del, do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, sedaj pa drugi del, kdo je za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Gremo na 96, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani, sprejeto. 97 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 98. Po dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Potem drugi del, kdo je za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 99, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 100 za, proti, vzdržani sprejeto, 101 kdo je za, proti, vzdržani, to ni jasno, elektronsko bomo preverili, amandma 101. Again, five colleagues are not here. Pet kolegov ponovno ni tu. Konec glasovanja. To je zavrnil. 25 glasov proti. 104, četrti kompromis za, proti, vzdržani sprejeto. 107, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Peti kompromis, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Gremo na 117, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 118 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 120. Tu imamo usni amanma, ena, do je za, proti, vzdržani sprejeto, 121 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 122. Glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, amantmaja 122, glasujmo. Konec glasovanja. Ja, to je zavrnjeno. Z dvima glasovama nekdo se je vzdržal. Gremo na šesti kompromis. Usni amenma. Poročevalce, gospod Brok. Uh, Strinjam se z nekaterimi deli, zlasti z ELS-om in socialisti. Upam, da se temu lahko pridružite. Če si pogledate besedilo sedmega kompromisa, vidite tu šesti del. in polarizacija poleg političnega zavešništva v turški družbi in vse globlja polarizacija v turški družbi. Tako bi moralo pisati. Tako da se lahko tudi vsi drugi partnerji v kompromisu temu pridružijo. In predlagam, da o kompromisu glasujemo na tak način. Predsedujoči, nisem pa vsem prepričan, kaj to pravzaprav pomeni. Gospodav, kakšno vprašanje imate? Nisem pa vsem prepričan, kaj to pomeni pravzaprav. To pomeni, da se ne bomo um, izključno osredotočali samo na to, ampak da bomo nasplošno govorili o turški družbi in da to tudi vključuje ta del, ampak da ne govorimo izključno o tem. Ostanemo na splošni ravni, govorimo o splošni polarizaciji, o poglobitvi polarizacije turške družbe. Ne govorimo pa samo o specifičnih eh, sek vprašanjih sekularizacije. Gospoda v kolegi, se strinjamo glede tega šestega kompromisa. Sedaj, ko smo slišali usnje amandma gospoda Broga, poročevalca, dobro, glasujmo. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani sprejeto. To je bil usnje amandma, šesti kompromis. 129. Kdo je za? proti? Vzdrženi, zavrnjeno. Sto šestindvajset za, proti, vzdrženi, zavrnjeno. Sto sedemindvajset, tu imamo usni amanma, kdo je za, proti, vzdrženi, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo štiri amadmaje gospoda Majerja. O tem smo že glasovali pri drugem odstavku. 130 do 132 glasujemo skupaj. To so amantmaji gospoda Majerja. Ne. Potem pa 130 za. O 129 amantmaju smo že glasovali. To je bilo dvojno na seznamu. O tem smo že glasovali. O 129 amantmaju. 130, kdo je za? Proti? Vzdržanje zavr zavrnjeno. 131 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedmi kompromis, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto šestintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sto triinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Vzdržanje je sprejeto. 144 za, proti. To moramo preveriti. Elektronsko bomo glasovali o menmaju 144, prosim. No Konec glasovanja. Yes. Yes. Yes, yes, yes, yes. To je sprejeto 23 glasov proti 20. 145 za, proti, vzdržani, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 moramo elektronsko preveriti, prosim. Please close. Konec glasovanja. To je zavrno. 27 glasov proti. Proti 21. 148 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 149 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 150 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 166 za. Proti? To je zajeto v kompromisu. 155. Je brezpredmeten, če je kompromis sprejet. Tako da imamo različne sezname, očitno. No, we should be good. Okay, then, uh- They are not distributed. Reporter, I think- Poročevalec, strinjali smo se o šestem kompromisu. Dosegli smo dogovor, kar pomeni, da se izpolnijo vsi turški amandmaji. To je star seznam. Mislim, da ste sedaj dobili nov seznam. Torej, vsi ti amantmaji, ki se nanašajo na Turčijo in nič drugega, so urejeni. Tako da ne bo težav. Prosim, da se držite tega dogovora med poročevalci v senci. To je bilo dogovoreno včeraj zvečer. Vse to do 169 je zajeto v šestem kompromisu. Dobro, sledili bomo priporočilom poročevalca. Gremo na 166, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrno? 167 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 168 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 169 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 170, tu imamo usni amanma za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 171. Ponovno usni amandman, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. 172 za. Proti? Vzdržani? Ni jasno. Potrebujemo elektronsko glasovanje v 172. amandmaju. Please close the vote. Konec glasovanja. It's rejected with... To je zavrnjeno. 25 glasov proti 21. 173 za, proti. Vzdržanje sprejeto. 174 za, proti. Vzdržanje sprejeto. 175 za, proti. Vzdržanje sprejeto. 176 za, proti. Vzdržanje sprejeto. 177 za, proti. Vzdržanje je zavrnjeno. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 179 v dveh delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto, drugi del, amandmaj 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, amandmaj 179, mislim, da je to zavrnjeno. Glasujmo. Konec glasovanja. To je sprejeto z enim glasom več. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 182. 81 za, proti, vzdržanje je sprejeto, 182 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 183 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 184 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 184 za, proti, 185 za. Proti? Vzdržani sprejeto. 186 za. Proti? Vzdržani sprejeto. 187. Ponovno po dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Preveriti moramo drugi del tega manjmaja. Pravko so mi povedali, da je drugi del brezpredmeten, ker smo sprejeli manjma 181. Tudi prvi del je brezpredmeten. Kolegi, manjma 187 je brezpredmeten, ne moramo glasovati o tem, se pravičujem. Sedaj pa 188 za, proti, vzdržani. To moramo preveriti elektronsko. Glasujemo o amandmaju 188. Konec glasovanja. To je sprejeto. 189 za, proti vzdržani in sprejeto. 191, tu imamo peti usni amandma. Kdo je za? Proti? Potrebujemo elektronsko glasovanje o 191 amandmaju z ustnim amandmajem. Madam. Gospa Lunaček, prosim. Ja, oprostite, oglašam se pri MNAJ 190, ker sem pročeval kosinci v moji skupini Južnem Kaukazu. Prosim gospoda Lizeka, naj umakne usni amanma. Pročevalci v senci se o tem niso strinjali. Prav tako prosim vse, da glasujejo proti. Rada bi opozorila na pridružitvene sporazume. Kar zadeva Armenijo in Azerbajdžan, smo glasovali o tem, tam smo imeli drugačno besedelo in rada bi omenila dvojne standarde, ki jih imamo. Če omenjamo Južno Osetijo ali Čekinvalo regijo ali Abhazijo, to so okupirana ozemlja in če tu ne rečemo, da je Zgornji Karabah okupirano ozemlje, je to dvojni standard. Tega ne smemo potrditi v Evropskem parlamentu. To je tudi proti drugim dvem pridružitvenim sporozumom, ki smo jih izglasovali v tem parlamentu. Gospoda Lizega, prosim, ne umakne usnje manjma najprej, ker ni bilo dogovora med pročevalci v senci. Seznam je bil poslan pozno po noči, potem pa so vsi glasovali proti zaradi navedenih razlogov. Prosim. V imenu socialistov lahko rečem, da se povsem strinjam z gospod Lunaček. Gospod Lacbenkis. Hvala. Sem podpredsedujoči delegacije. Mikrofon se je izključil. Landsberg, please take care with the microphone. Mikrofon, prosim. Mikrofon ne dela. Gospod Landsberg, jaz tu ne moremo začeti razprave o tem. Sedaj glasujemo, to lahko zavrnemo ali pa sprejmemo. Sem povsem proti. To je dejstvo, da ne razumemo zgornjega Karabaha. Gre za pomankanje razumevanja. Dobro, gospod Landsberg ne moramo začeti razprave o tem. Mogoče to ni okupirano. No, sedaj bomo dali besedo poročevalcu, potem pa bomo glasovali. Gospod Brok, mislim, da lahko dosežemo kompromis. Če si pogledate prvotno bestilo, ki sem ga predlagal, če ostanemo pri tem in če vključimo vprašanje ruske okupacije Južne Osetije in Abhazije če to ohranimo kot je in če vključimo to. To so dvojni standardi, če govorimo le o zgornjem Karabahu. Če ne govorimo o ruski okupaciji Abkhazije in Južne Osetije, to bi bili dvojni standardi. Če to ni spremljivo, potem glasujmo o ustnem amandmaju. Kolegi, ne moremo začeti razprave to. Ne, ne gre za razpravo. Socialisti. Ja, ker gre za usni amadmat. Če en član to prepreči, ne moremo glasovati o tem. Is, uh, uh Ali kdo blokira usni predlog spremembe? Da, torej ne moremo o njem glasovati. Zadeva je preprosta. Torej, bomo glasovali 191 brez ustnega predloga spremembe. In eh, torej, brez ustnega, ustnega predloga spremembe 191, kdo je za, proti, stržani, moramo preveriti elektronsko. Please close the vote prosim, zaključite. Zavrnjeno 26 proti 22. Torej, predlog spremembe 191 je zavrnjen. Sedaj pa amadma 192 za, proti, stržani, zavrnjeno. 193 za, proti, stržani, glasujemo elektronsko, 193. Please close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto 29 proti 18. Torej, sedaj 194 za, proti, zdržani, zavrnjeno. bi preverili 194, dobro, elektronsko, glasujemo 194. Please close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno 27 proti 20. 196 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto dvanajst z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto trinajst za, proti, vzdržani, sprejeto zdržani. To moramo preveriti. 213, gospod Svoboda, preverjamo. Please close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto 26 za, 19 proti. 218 za. Proti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 222 za, proti, zdržani, sprejeto. 223 z ustnim predlogom spremembe za, številka 7 za, proti, zdržani, sprejeto. 224 za, proti, zdržani, sprejeto. 225 za, proti, zdržani, sprejeto. 226 za, proti, zdržani, sprejeto. 227 za, proti, zdržani, sprejeto 228 za, proti, zdržani, sprejeto 229 za, proti, zdržani, sprejeto 230 za, proti, zdržani, sprejeto 231 z ustnim predlogom za, proti, zdržani, sprejeto 235 za, proti, vzdržani, sprejeto 236 za, proti, vzdržani. To bomo naj preverili. 236 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto z enim glasom prednosti. 237 za proti, vzdržani, zavrnilo 238 za, proti, vzdržani, sprejeto 239 za, proti, vzdržani, sprejeto 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 241 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 242 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, to moramo preveriti. 242 prvi del elektronsko. Konec glasovanja, vedno manj nas je tukaj, zavrnjeno z 21 proti 18 drugi del 242 za, proti, zdržani, mislim, da je prav tako zavrnjeno. 143 za, 243 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 244 za, proti, zdržani, sprejeto. 246 za, proti zdržani, sprejeto 247 za, proti zdržani, zavrnjeno 248. 247 preverjamo. Okay, closed, closed the vote. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. 248 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na 200, ne, 249 za, proti, zdržani, sprejeto. 250 za, proti, zdržani. Zdržani sprejeto. 251 z ustnim predlogom spremembe za, proti, zdržani sprejeto. 252 za, proti, zdržani sprejeto. 253 za, proti, zdržani sprejeto. Bi radi preverili 253, glasujemo elektronsko.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 pravzaprav moramo preveriti 269, ker ni bil čisto jasen. 269. Konec glasovanja. Zavrnjeno za dva glasova, z dvema glasovoma večine. Sedaj bomo glasovali o predlogu spremembe ali je bil 255 sprejeti ali ne. Ne, torej glasujemo o 270, 270 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 271 za, proti, zdržani, to moramo preveriti. Please close the vote. Is adopted. Konec glasovanja sprejeto 25 za, 20 proti. 272 za, proti, zdržani sprejeto. 273 za, proti, zdržani zavrnjeno. 273 je zavrnjeno, ampak če želite, bomo preverili. Torej glasujemo. Still four colleagues. Okay, we... Še dva poslanca, konec glasovanja. Zavrnjeno 20 proti 18. 274 za, proti, vzdržanim, sprejeto. 275 za, z ustnim predlogom spremlja za. Gre za ustni predlog spremembe 11 gospod Moniz. Hvali, prijeli smo seznam za glasovanje 15 minut pred glasovanjem. Nismo imeli priložnosti preveriti ustnih predlogov sprememb. Poročevalec, lahko preberete 11. predlog spremembe. Ta vključuje dve besedi. Spoštovanje temelju, temelji na prosti in pošteni trgovini. Torej ne le na pošteni, ampak tudi na prosti. In podpiram vaš predlog spremembe. Torej, če se strinjamo s tem ustnim dopolnilom, potem prosim glasujmo o 276 za, proti, zdržani, sprejeto. 277 za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto. 278, spet ustni predlog spremembe 12 za. Želite ustni predlog spremembe, da ga prebere poročevalec? Torej na koncu poziva Evropsko unijo, da si ogleda vse podvajajoče se sporazume o sodelovanju pod strategijo Afrika EU, zato da bodo bolj skladni in učinkoviti. Torej, to je ta ustni predlog sprememe za 278. Kdo je za, proti, vzdržani? Ni čisto jasno, o tem moramo glasovati elektronsko, torej 278 z ustnim predlogom spremembe. Please close the vote. Is, oh. Konec glasovanja. Zavrnjeno 22 proti 22. Torej moramo glasovati o 279. Pa 278 smo pravkar zavrnili, torej moramo glasovati o 279. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. To je sprejeto. 279 je torej sprejet. Sedaj pa 280 za, proti. Zdržani. Tudi to moramo preveriti. Against Atalanta. Please close the vote. is adopted 24 against. Sprejeto 24 proti 19. 282, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 283 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 284 za, proti, zdržani, sprejeto. 285 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. To moramo preveriti elektronsko. Glasujemo o drugem delu 285. Please close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 287 za. Dvesto sedeminosemdeset za, proti vzdržani, mislim, da je sprijeto. Preverimo. Jaz sem doktor. Koliko? Six, seven, six colleagues. Šest kolegov še ni glasovalo. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. 3, 287 je sprejet, 288 za, proti, zdržani sprejeto, 289 za, proti, zdržani. Tudi to moramo preveriti. 289. Yes, please close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 290 za, proti, zdržani, sprejeto, 291 za, proti, zdržani, sprejeto, 292 za, proti, zdržani. To moramo preveriti, 292. Please close the vote. Konec glasovanja, sprejeto. 29, 293 za, proti, sprejeto. 294 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 10, gospa Brantner, izvolite. Hvala. Pri desetem kompromisu smo prosili za glasovanje po delih, ampak ni pravilno razdeljeno, ni tako, kot tukaj piše. Ko, prvi del bi moral iti do rule of law in human rights in radi bi glasovali ločeno o tem and for both parties to swiftly conclude the ongoing negotiation of comprehensive EU in tako naprej. Stimulate European and Indian trade, trade and economic growth. On that part. Torej, o tem delu bi radi imeli ločeno glasovanje. gospa Brantner, lahko ponovite, kje želite deliti to glasovanje. Žal mi je za zmedo, če bi nas je nekaj na poti izgubilo. Torej, želimo si deliti to. Include the ongoing negotiations of a comprehensive EU India free trade agreement, which would stimulate European and Indian trade and economic growth. Only that sentence. Se pravi, drugi del se začne for both parties. In economic growth. Ostano pa se začne potem za Šrilanko in tako naprej. Torej, najprej glasujemo o tem amandmaju brez tega stavka, potem pa še o tem stavku. Torej, prvi del brez tega stavka, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa ta posebi stavek za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa 303 in 304, kdo je za, proti, stržani, sprijeto. 305 za, proti, stržani, zavrnjeno. Prosili ste, da preverimo, torej bomo preverili 305. Yes, some colleagues uh, with only with their cards. Okay, let's close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. 306 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 307 za. 306 ni bil sprejet. 306 je bil pravkar zavrnjen. Torej 307 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 308 za, proti, zdržani, sprejeto. Tristo trinajst proti zdržani sprejeto. Kompromis enajst proti zdržani sprejeto. 317 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 318 za, proti, zdržani, sprejeto. 319 za, proti, to ni bilo čisto jasno. Torej, preverimo. 319. Close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 320 za proti držani zavrnjeno. 321 za proti držani zavrnjeno. 322 za proti držani sprejeto. 323 za proti, vzdržani, sprejeto, 324 za, proti, vzdržani, sprejeto, 325 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 326, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 328 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 329 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 330 za, 330 za, proti, vzdržani, sprejeto. 331 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Drugi del 331. Please close the vote. Is adopted. Sprejeto. Drugi del, oziroma tretji del, 331 za, proti, zdržani, sprejeto. 332 za, proti, zdržani, sprejeto. 333 za, proti, zdržani, sprejeto. 334 za, proti, zdržani, sprejeto. 335 za, proti, vzdržani, sprijeto, 336 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 337 za, proti, vzdržani, sprijeto. Tristo osemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 339 za, proti. Storič, to moramo preveriti. 339. So, please, uh, yes, close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa enaka amandmaja 340 in 41 za proti. Zdržanje zavrnjeno. 300. 342 moramo glasovati o tem za proti. Zdržanje zavrnjeno. 343 za, proti, zdržani, zavarnjeno. 344 za, proti, zdržani, sprejeto. 345 za, proti, zdržani, sprejeto. 347 za, proti, zdržani, sprejeto. 348 za, proti, zdržani, sprejeto. 349 za, proti proti, vzdržani. Preverimo elektronsko, glasujemo. Please close the vote. If you like. It's adopted. It's adopted. The, the Sprejeto. Poročevalec želi besedo. torej, eh, predlog spremembe, ki je bil povezan s tem, je bil zavrnjen in potem to ni več smiselno. Torej, če šlo je za nek vrstni red in če enega spremniš in drugega ne, je to vse skupaj brez veze. Mislim, da o tem ne bi smeli glasovati in bomo uh, podali predlog in bomo na plenarnem zasedanju rešili ta problem. Strinjate? Torej, ne glasujmo o tem. Upošt, gospod Munis. hvale, ampak eh, če ni smiseln ta predlog spremembe, potem ne bi smel biti na seznamu za glasovanje. Drugače lahko rečemo, da to ni veljavno. Gospod Bitikofer, torej, glasovali smo, še vedno pa lahko za plenarno zasedanje podate ustni predlog. Pa vse to sem predlagal, pravi gospod Brok glasovanje o tem ni smi, smisla, ker je bil tris, en drug predlog že zavrnjen. Ampak pa za 319 smo rekli ne in zato ta nima več smisla in zato predlagam, ker je taka situacija, bom podal nov predlog skupaj z gospodom Paskujem za plenarno zasedanje, da bomo rešili ta problem. V tem trenutku pa ni smiselno, ker je bil prvi del zavrnjen in drugi del sam kot ni smiselno. Dobro, potem upoštevamo priporočilo poročevalca, ki bo skupaj z gospodom Paskojem podal predlog, kako lahko to rešijo. Sedaj pa naslednje 350. Isto, velja isto, pravi poročevalec. 350 gre za vprašanje vrstnega reda, ne za osebino. Gre za vprašanje vrstnega reda. Torej bomo zaupali poročevalcu, da je res tako. 351 je potem naslednji predlog, po katerem bi glasovali za, proti, zdržani, sprejeto, 352 za, proti, zdržani, sprejeto, 353 za, proti, zdržani, sprejeto, 355 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 356 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 357 za, proti, zdržani, zavrnjeno zavrnjeno 358 z ustnim predlogom spremembe 13, za proti vzdržali sprejeto 363 z ustnim predlogom 14, za proti vzdržani sprejeto 364 za proti vzdržani zavrnjeno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 proti vzdržani sprejeto, 370 za, proti vzdržani sprejeto, 371 za, proti vzdržani sprejeto, 372 za, proti vzdržani sprejeto, 373 za, proti vzdržani sprejeto, 374 za, proti vzdržani zavrnjeno, 375 za proti, zdržani zavrnjeno, 376 za, proti, zdržani zavrnjeno, 377 za, proti, zdržani zavrnjeno, sprijeto, 378 za, proti, zdržani. To pa moramo preveriti 378. Klinec, no. Ok, close the vote. Konec glasovanja zavrnjeno. Se upravičujem. Poskusil sem, gospod Van Orden. 379 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 380 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 381 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 za. To je napaka na našem seznamu, na seznamu e LSA za. Ne, oprostite, za. To je da. Plus mora biti. Sekretarjat se je zmotil. Za, proti, vzdržani. Kompromis 12 je sprejet. Predlog spremembe 389 za proti zdržani zavrnjeno, 390 za proti zdržani zavrnjeno, 391 za proti zdržani zavrnjeno, 392 za proti zdržani sprejeto, 393 za proti zdržani sprejeto, 394 za proti, vzdržani, sprejeto, 395 za, proti, vzdržani, sprejeto, 396 za, proti, vzdržani, to moramo preveriti, 396 glasujemo. Plus. 396, no torej konec glasovanja. Zavrnjeno z 20 proti 19, 396 je zavrnjen. Predlog 6 za, proti, zdržajni, zavrnjeno, 7 za, proti, zdrž, torej 7 še enkrat, za, proti vzdržani, sprejeto. Osem. Težave so torej za seznamom LSE-ju pri 7 in 8, torej 8 za, 8 je plus, pravi gospod Brok, sprejeto, 9 za, proti, zdržani sprejeto, 10, 11 za, proti, zdržani zavrnjeno, 12 z ustnim predlogom spremembe številka 15. Petnajst je tu napisano, pa trinajst, če želite. Glasujte za proti sprejeto z ustnim predlogom spremembe. Predlog spremembe trinajst za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 in 16 identične za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 20 za, proti vzdržani za sprejeto, 21 in 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti. To moramo preveriti, torej 23 elektronsko. Please close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 proti 17. 24 v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Drugi del za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa 25 za ustni predlogom, 16 za, proti, zdržani, sprejeto. 27 za, proti, zdržani. To ni bilo jasno. 27 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti 19 za. 1 za, proti, zdržani sprejeto 2 za, proti zdržani sprejeto 3 za, proti zdržani sprejeto 4 za, prosi zdržani zavrnjeno 5 za, proti zdržani zavrnjeno. Bi radi preverili številko 5, dobro, glasujemo. Please close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno 23 proti 18. Sedaj bomo glasovali o predlognenju odbora za proračun. Glasujemo o proračunu 2 za. Budget 2, o tem moramo glasovati za. Ne, budžet ena je pokrit, budžet dva pa ne. Budžet dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Budžet štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. In budžet pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o tako spremenjenem osnutku mnenja. Prosim, glasujte zdaj. Ste vsi glasovali? torej zaključujemo glasovanje. To je eden najpomembnejših poročil. 34 za, 1 proti in 6 zdržanih. Čestitam poročevalcu gospodu Broku. Gospod Brok, beseda je vaša. Zahvaljujem se za sodelovanje z političnimi skupinami in poročevalci v Senci. Nekaj malenkosti je zadev, ki so neobhodne, niso čisto jasne, niso čisto dosledne in potrudil se bom eh, podati predloge do plenarnega zasedanja, zato bomo lahko tudi te probleme rešili. Hvala lepa za vašo podporo. Hvala gospod Brokse, daj pa gospa Luzing, bi tudi rada besedo. Gospa Luzing. Hvala lepa. Rada bi napovedala, da bomo v imenu skupine GUE podali poročilo manjšine. Thank you. Okay. The secretariat will take uh, note on this. Dobro, sekretarjat si je to pribeležil. Hvala lepa za vašo potrpežljivost. Čez nekaj minut bomo nadaljevali z dnevnim rebom današnjega zasedanja odbora. Hvala. No. Kolegice in kolegi, začeli bomo s točko dnevnega reda 16. To je poročilo gospe Brandner. Gre za medinstitucionalne sporazume med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in o dobrem finančnem poslovodenju. Ljudje so nam ušli, kajti gre za dobro finančno poslovodenje. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je. Gre za naš denar. Vse gre konec koncev samo za naš denar. Ampak začnimo. E, številni boste poznali ta osnotek mnenja. Razlog je sledeč. E, sprejeli smo zelo podobno mnenje pred dvemi leti. Gospa Munja se je bila tedaj naša poročevalka in njeno mnenje je bila podlaga za moj predlog. Pred dvemi leti je eh, postopek spodletel. Gospod Brok, morda se spominjate, zakaj je zadeva spodletela. Eh, to je šlo, tukaj je šlo za eh, veliko reč, za velika pogajanja, dolgo pogajanja med tremi institucijami, ki se niso nikoli končala. Sedaj imamo dva nova predloga. In eden je o večletnem finančnem okviru in drugi je o medinstitucionalnem sporazumu o finančnih zadevah. Vmes pa se ni veliko spremenilo, zato sem prevzela velik del eh, poročila gospe Munjas. In to je bilo sprejeto v našem odboru. Dve poglavitni zamisli sta sledeče. Morali bi se znebiti napak, eh, ki se nanašajo na proračun Evropske unije. Drugič, mislim, da bi morali okrepiti preglednost oziroma fleksibilnost in pa pravica do nadzora Evropskega parlamenta. In naj omenim še dva specifična elementa. Predlagala sem, da bi bil proračun SZVP bolj pregleden, zato da bi zagotovili politično odgovornost, ko gre za poglavje SZVP. Mislim, da bi morali imeti posamečne postavke za operacije in pa tudi za posebne odposlance Evropske unije. In pomeni, da bi zagotovili preglednost, ki je sicer zelo pomembna, ampak tega ne bi vzeli, tega ne bi odpravili. Eh, Evropska komisija bo lahko eh, zagotovila prerasporeditve eh, znotraj poglavja brez dovoljenja Evropskega parlamenta. Torej, Evropska unija se bo lahko hitro odzivala, ampak imeli bomo tudi nekaj večjo preglednost, kam natančno denar gre. Zagotovili bi politično odgovornost, pri tem pa ne bi odgovori, odgo, izgubili prožnosti. Parlament mora določiti prioritete um, in to vključuje tudi posebnega predstavnika Evropske unije. Naj omenim še skupna posvetovalna srečanja. Ta so bistvenega pomena za zagotavljanje eh, nadzora nad operacijami SZVP-ja. In Mislim, da bi morali dobiti bolj natančne informacije o tem, kakšna so ta eh, posvetovanja. In poleg tega smo predlagali tudi nekoliko drugačno zasedbo udeležencev, tako da bi, bil, bil, bi bili bolje zastopani. Potem so tukaj še predlogi sprememb, ki se nanašajo na komisijo in pa na službo za zunanje delovanje. Mislim, da ta predlog mnenja, tako kot tisti iz leta 2010, je v duhu Lizbonske pogodbe. Izboljšati bo moral politično odgovornost in pa parlamentarni nadzor na področju SZVP-ja, pri tem pa bomo ukrepili proračunsko prilagodljivost oziroma prožnost. Pripričana sem, da bomo našli konsens. Še časovnica. Obravnava, prva obravnava danes, rok za predloge sprememb je četrtek, druga obravnava bo septembra in glasovanje v odboru za proračun bo oktobra. In eh, časovnico pravzaprav določa odbor za proračun. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se vaših komentarjev. Ja, dank, frau, Hvala lepa, kolegica Brandner. Zelo sem počaščen, da lahko nadomeščam kolega Broka. Sedaj na stara leta sem dobil priliko, da predsedujem odbor za zonanje zadeve. Sedaj pa gospa Nadeška. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, moja ocena razprave o medinstitucionalnem sporazumu o neproračunskih zadevah je, da se vse politične skupine strinjajo glede pristopa v predlogu komisije. Vsi si želimo, da bi se priznala vloga parlamenta pri nežrtovanju in spremljanju um, evropske zonanje politike. Namen mnenja AFET bi moral biti ta, da to rečemo, ampak ne samo to. Treba je predlagati tudi specifične ukrepe, ki bodo olajšali sodelovanje med institucijami. Prepričana sem, da osnutek mnenja počne ravno to. In zahvaljujem se vsem kolegom za njihove prispevke, za misli in predloge sprememb. Upam, da bo mnenje AFET podprto s pozitivnim glasovanjem v odboru za proračun. In upam tudi, da se bodo v pogajanjih strinjali, da večji nadzor Evropskega parlamenta krepi legitimnost Evropske zonalne politike. Hvala lepa za vašo pozornost. So much, Hvala lepa. Sedaj pa Aneli Götemjeki, ki je ni. Potem pa Munis Umkisa. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Mnenje gospe Brantner je zelo koherentno. To smo obravnavali že v preteklem letu in smo to tudi sprejeli v okviru medijsko-institucionalnega sporazuma. To je zelo pomembno besedilo. Mislim, da moramo ohranjati ulogo, moč Evropskega parlamenta v tem kontekstu. Pomembni so predlogi sprememb v zvezi z ulogo Evropskega parlamenta, Zlasti imamo v misli predlog spremembe 4. Tukaj gre za možnost, da bi neuporabljena sredstva lahko znova uporabljali in sicer v celotnem obdobju večletnega finančnega okvira in ne samo v letu 1 plus 3, kot je to predlagala Evropska komisija. Drugi predlog sprememb krepijo ulogo Evropskega parlamenta in kot rečeno, ohranjajo koherentnost iz preteklosti. Socialisti se strinjamo s predlogom. Upam, da bomo ohranili soglasnost iz preteklih let v zvezi z uh, večletnim finančnim okvirjem. Hvala lepa. Nihče drug ni želel besede, torej rok za predloge sprememb bo četrtek 12. juli ob 12. V redu. Prehajamo k točki 18. Tukaj gre za večletni finančni okvir 2014-2020. Gre za postopek odobritve. Marjeta Džanako je poročevalka. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Razdelek proračuna In sicer eh, Evropa v svetu je bil tekom pogovorov predmet številnih popravkov. In to je bilo povezano s tem, da je bilo sredstev premalo in da je bilo tudi premalo prožnosti za to, da bi se lahko odzvali na izredne razmere. Sedaj imamo nove pristojnosti, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. To pomeni, da potrebujemo dodatna finančna sredstva za to, da bi Evropska unija lahko upravljala tudi svojo vlogo mednarodnega akterja. V predlogu Evropske komisije je tudi nekaj pozitivnega, kar se tiče razdelka 4, pa tudi kar se tiče predlaganega povečanja sredstev. Upam, da v prihodnje ne bo veliko sprememb se strani sveta in upam, da ne bodo znižali sredstev, kajti komisija je predlagala dobre zneske. Ključnega pomena za uspeh eh, večletnega eh, finančnega okvira je rubrika 4. Oziroma v zvezi z eh, rubriko 4 je prožnost. To je izredno pomembno. To je pomembno zato, da se bomo lahko odzivali na nepredvidene položaje in krize to so situacije, ki jih ne moremo vnaprej načrtovati. Dosežke parlamenta moramo ohraniti in to se mora odražati tudi v proračunu. Torej, ohranjati moramo prežnost pri naši varnostni in zonani politiki. To seveda tudi ne more pomeniti, da omejimo vlogo pristojnega proračunskega organa. In to sem zavrnila, to vrstne določbe sem zavrnila. Torej sem proti tistim določbam, ki bi lahko pomenile omejitev pristojnosti eh, proračunskega organa. Ko gre naprimer za možnost, da se ko gre naprimer za prepoved dajanja sredstev v rezervo. To je namreč bil predlog Evropske komisije. Poleg tega predlagam postopek za avtomatično prerasporeditev neuporabljenih sredstev in sicer ob koncu vsakokratnega finančnega leta. Zato imamo soglasje sveta v zvezi s programom 1420. In, to, in naša prevolitev mora biti odvisna od tega, da, bo, da se bo svet strinjal s predlogom Evropske komisije v zvezi z ponovno uporabo dohodkev eh, in pa eh, nadomestil, nadomestil, ki se ustvarjajo iz finančnih instrumentov. Prehajam sklepa, gospod predsedujoči. Naj opozorim na sledeče. Sposobnost za prilagajanje se mora izboljšati in to se nanaša naprimer na države kandidatke ali pa na morebitne države kandidatke in pa na finančno pomoč za nje. Imamo načelo več za več in upoštevati moramo resnične napredke pri eh, pristopnih pogajanjih. Te moramo dejansko upoštevati. Hkrati pa je treba imeti pred očmi tudi zmogljivost eh, absorpcije Evropske unije. Hvala lepa gospa Džana Kovu in sedaj Marija Mudis. Marija Mudis. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospa Janako torej meni, da je predlog Evropske komisije pozitiven, kar se tiče sredstev iz razdelka 4,70 milijard evrov je predvidenih za celotno obdobje in pa 9 milijard. 9,4 milijarde so predvidene za obdobje od 2013. Treba je okrepiti ulogo Evropske unije kot globalne akter. In to pomeni, da Evropska unija ni dejavna samo v sosednjih državah, ampak tudi v drugih regijah, zlasti v Južni Ameriki mnenje gospe. Uh, oziroma mnenje ni preveč ambiciozno. Že včeraj sem dejala, prepričani smo, da proračun ne bi smel biti obremenitev, ki se jo moramo znebiti. To je instrument, ki bi ga morali uporabljati, zato da bi lahko izpolnjevali naš politični mandat. To pomeni, unesli bomo predloge sprememb v zvezi s tem in menimo, da ne bi smeli nagovarjati, da bi morali vključevati tudi strateške države, da bi morali tudi navesti, katere države to so in da bi morali predstaviti tudi širšo vizijo Evropske unije. Pozitivno vidim nove zmogljivosti v rubriki 4 eh, oziroma v razdelku 4. Potem um, je uredil tudi sklic na Lizbonsko pogodbo. To pomeni, da moramo dejansko predvideti tudi eh, odzive na krize in pa na nepredvidene situacije v razdelku 4. Vnesli bomo torej predloge sprememb in zahvaljujemo se tudi za mnenje gospe Janako. Kot rečeno, vnesli bomo tudi predloge sprememb v imenu socialistov. Hvala lepa. Sedaj pa Frančiska Brandner. Hvala lepa, gospod predsedujoči nasplošno se strinjamo z predloge gospi Janako. Če spremljamo razpravo v svetu in če vidimo, da so vam predlagali znižanje za 10 odstotkov, potem bi bil velik uspeh ta, da bi ohranili sedanjo raven. In mislim, da mora biti to naš cilj. In če se bomo vsi skupaj borili za to, potem uh, nam bo to morda tudi uspelo. Seveda lahko vedno rečemo da bi morda lahko zaprosili za več, pa bi potem prestali to. Ampak mislim, da mora biti parlament previden, da ne bomo omenjali nečesa, česar pa res ne moramo doseči. Mislim, da bi bilo to zelo težko. Večkrat sem v proračunskih pogajanjih doživela to, da je parlament nastopil s previsokimi zahtevami in na koncu pa je ostal praznih rok. Včasih je bolje, se uh, eh, zauzemati za to, kar lahko obranimo. Mislim, da potrebujemo zelo močen uh, finančni okvir oziroma večletni okvir in poskušajmo se skupaj boriti za to. Hvala. Dank, Hvala lepa, gospod Brandner. Sedaj pa gospod Lozing. Hvala lepa pripravljalki mnenja. Vsi se strinjamo o tem, da podpiramo pristop, da eh, ima sedaj Evropska komisija sicer večje eh, pristojnosti, da pa moramo ohraniti nadzor, ulogo nadzora Evropskega parlamenta in da pristojnosti Evropskega parlamenta v tej vlogi nikakor ne smemo ohraniti. Pravica do nadzora, proračunskega nadzora mora obstajati še naprej, morda bi jo morali celo okrepiti različna mnenja pa imamo o drugih zadevah. Razli, velike razlike obstajajo glede evropske zunanje politike in pa glede varnostne politike Evropske unije. In v zvezi s tem sem unesla tudi politične predloge sprememb. Hvala lepa, gospa Lözing. Bi še kdo želel besedo? Komisija? Ne, tudi bolje, da ne. Sicer vsi lahko govorite, ampak nimamo veliko časa. Torej, še enkrat poročevalka. Hvala lepa. Lepo se zahvaljujem za vaše pripombe. Seveda smo pripravljeni za razpravo, to povem kolegom iz vrst socialistov. Prejeli bomo predloge sprememb. In seveda lahko uh, se pogovarjamo z vsemi poročevalci v senci. Hvala lepa, dobro, to je potem konec te razprave. Rok je četrtek 12. juli ob 12. To je rok za predloge sprememb. Gospa Ojoland prihaja. Govorili pa bomo o konzularni zaščiti državljanov v tretjih državah. Gospa Ojoland, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta predlog je zelo pomemben in praktičen. Gre za zaščito evropskih državljanov in sicer zunaj ozemlja Evropske unije. Izvorni predlog Evropske komisije se je osredotočal na krize zunaj meja Evropske unije. Predlog je bil povezan s potrebo potem, da potrebujemo boljšo koordinacijo med državami članicami Evropske unije v primeru krize ali pa v primeru izrednih situacij. Predlagano je, da bi Evropska unija izbrala svojo vodilno državo v takšnem primeru. Ampak sedaj je predlog v naših rokah in številni kolegi, vključno z menoj, smo, raz, smo naprej razvili eh, zamisel boljše koordinacije. In večina kolegov, ki je predlagala predloge sprememb, se strinja o sledečem. Namesto, da bi izbrali vodilno državo, bi morali dati to ulogo stalnim predstavništvom Evropske unije v tretjih državah. In zato obstajajo številni razlogi. Po eni strani bi bilo zelo pomembno uporabiti pravno podlago Lizbonske pogodbe, ki bi to omogočala. In drugič, večina držav članic Evropske unije, zlasti majhne države, nimajo konzularnega pokritja povsod po svetu. Sedaj imamo službo za zonanje delovanje in morali bi izkoristiti priložnost o takšnih okoliščinah, namreč, da bi služba za zonanje delovanje dobila ulogo koordinatorja tako da bi zagotovili, da bi vsi državljani Evropske unije bili deležni enake obravnave. In sicer učinkovite obravnave in pa, da bi dobili zelo dobro konzularno pomoč. Šli smo še korak dlje. Dober predlog bi morda bil, da bi v dolgoročni perspektivi služba za zunanje delovanje prevzela nekatere konzularne storitve in sicer od držav članic. To ne pomeni, da bi želeli spodkopati pomen držav članic in pa njihovih eh, konzulatov in njihove prisotnosti. Zamisel temeli na tem, da bi na ta način poenostavili postopke za državljane Evropske unije v tujini. Poleg tega bi lahko znižali tudi finančno obremenitev držav članic in še nekaj, ne nazadnje, Na ta način bi lahko tudi okrepili vidnost in pomen evropskega državljanstva oziroma državljanstva Evropske unije v očeh tretjih držav. Toliko za uvod. Do sedaj smo se kolege v Evropskem parlamentu zelo strinjali in upam, da bomo tekom poletnega premora zagotovili končno mnenje in sicer do septembra. Hvala lepa. Hvala lepa, Nadež Dananski. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Zelo kratka bom. Gospa Oiland se strinjava glede konzularne zaščite. Eh, državljanov brez predstavništva. In najni predlogi sprememb gredo v isti smeri, namreč želiva večjo vključitev delegacije Evropske unije pri zagotavljanju pomoči državljanom Evropske unije, zlasti kar se tiče tistih, ki nimajo predstavništva v teh državah. Odbor Libe ima enak pristop kot mi. Priznavam pa ugovore nekaterih kolegov, zlasti britanskih kolegov. Naj povdarim sledeče dejstvo. Evropske unije ima obveznosti v skladu s pogodbo in eh, te obveznosti bi morali spoštovati in izvajati. In to ne vključuje evropskih delegacij v konsularne pomoči. In sicer bi to lahko razumeli kot kršitev naše lastne zakonodaje eh, in Evropski parlament ne bi smel tega eh, spoštovati. Pozivam službo za zonanje delovanje in svet najbolj uporabita svoje zmogljivosti delegacije, kajti kar je res pomembno, ni suverenost držav, ampak varnost naših državljanov. Hvala lepa za vašo pozornost. Yes, um, like thank... Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki za osnotek mnenja. Mislim, da je to dobra podlaga za razpravo. O tem smo razpravljali. Že takrat, ko smo ustvarjali službo za zonanje delovanje, to je bilo vprašanje, ki smo ga takrat želeli rešiti. Tukaj gre za izvajanje Lizbonske pogodbe, kot je dejala predgovornica, in ta zagotavlja boljšo zaščito državljanov Evropske unije. Razočarani smo nad predlogom Evropske komisije, kajti omejuje se na izboljšanje koordinacije. Zelo malo pa pove o vlogi delegacij na terenu. Prepričani smo, da bi lahko ustvarili sinergijo in da bi lahko v resnici tudi znižali stroške, ne da bi omejili storitve za naše državljane. Smo v času vrčevanja in to je smiselno. Vemo, da v nujnih primerjih tako in tako države članice sodelujejo. Zato mislim, da moramo državam članicam povedati, da če bomo sodelovali bolje, lahko vsak prihrani v nacionalnem proračunu, ne da bi šlo to na stroške varnosti naših državljanov. Dobiti moramo vsaj to, da dobimo vodilno vlogo, da zagotovimo vodilno vlogo delegaciji. Te bi morali biti kontaktne točke za, držav, za državljane, ki niso zastopani. Iti bi morali še dlje, ampak to bi moral biti minimum. Če bi šli lahko še dlje, potem mislim, da bi morale delegacije Evropske unije dobiti tudi konzularne naloge. Zlasti to velja za tiste države, ki ne želijo več upravljati konzularnih ulog. Vemo, da so Britanci tukaj velik problem. Če pa bi izdelali kalkulacije za Združeno kraljestvo, koliko denarja bi lahko prihranili, potem bi morda tudi oni lahko spremenili mnenje. Mislim, da moramo iti naprej. In gospa Bauer je opravila odlično delo v Libe in gospa poročevalca tukaj. Mislim, da bi morali ostati strogi, kajti boriti se moramo. Kajti zagotoviti moramo konkretne koristi za evropske državljane. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, oprostite, nisem vam mogel dati um, besede, kajti dobil sem klic zonalnega ministra. Nihče drug ni želel besede. Gospe Ovržja ni tu. Rok za predloge sprememb. Aha, gospa Ojeland poročevalka želi še enkrat besedo. Oziroma ne, gospa Edith Bauer iz Libe, izvolite. Uh, Hvala za to priložnost. Rada bi se zahvalila poročevalki in rada bi rekla, da res cenim ta pristop. Zlasti, ko gre za osredotočanje na vključitev zunanih služb. Ampak, kaj bi vas prosila? glede na predloge sprememb to mnenjo poznaje. Da bi pri teh upoštevali, da imamo dve vrsti konzularne zaščite. Najprej imamo službo, ki ponuja storitve na vsakodnevni podlagi in potem imamo tudi upravljanje s tvegani. Kar zadeva Evropsko zunanjo službo, aktu ni urejeno, da bi ta urejala vsakodnevne konzularne storitve zaščite. Recimo, če nekdo izgubi potne dokumente, pa vse do kraje in drugega. Poleg tega, če upoštevamo 23. člen Lizbonske pogodbe, vidimo, da tam piše, da se lahko zunanja služba obrne na vsa veleposlaništva držav članic. Zato prosim, da se poveča vključitev zunanih služb tudi v področje upravljanja sveganji. Mogoče bi lahko razmislili o tej primirnosti besedila člena 23, ko gre za vsakodnevne storitve zunanje službe. Hvala lepa, Edith Bauer, za vaše poročilo. Še kdo želi besedo? Ne, rok za uložitev predlogov spremembe 13. juni 2012 do 12. Sedaj pa gremo na poročilo. Charlesa Tenoka, tu gre za strategijo EU za afriški rok. Hvala, predsedujoči. Svet mi je pravkar povedal, da gre za evropski strateški okvir za Afriko. Tako da smo pomešali čas, ampak mogoče gre za semantične napake, ampak svet je objavil sklepe o Afriškem rogu 14. novembra lani, tako da je moje poročilo priložnost za to, da se parlament odzovemo na to in za to, da bi pojasnil stvari. To je lahko tudi strateški okvir za EGAT, to je za medvladni organ za razvoj, ki pomaga državam. In potem, kako opredeliti afriški rok? Seveda opredelitev različna. Tudi imamo Džibuti, Eritrejo pri EGAT-u, zaenkrat je tu sodelovanje prekinjeno, potem imamo Somalijo, Južni Sudan, Ugando. Žal je tu veliko nestabilnosti. Ni jasne politične gospodarske stabilnosti v Somaliji, to vsi poznamo, potem imamo vse več pritiskov, tvegan zaradi konfliktov v Sudanu, Južnem Sudanu, potem imamo. Abija in Darfur, to so regije, kjer je več konfliktov. V Sudanu imamo vse več trend med Etiopijo in Etrejo. Med, uh, in prav tako in zaradi tega je afriški rog eden izmed najbolj nevarnih področji, kjer je vse več nevarnosti na svetu. Potem je vse več težav zaradi drugih dejavnikov, zaradi lakote, zaradi piratstva na morju, zaradi vse večje trgovine z drogami zaradi trgovine z drugim blagom. Ni vladavine prava, potem imamo džihadija, šabab, nekatere druge teroristične skupine. Torej, v poročilu pozdravljam sklepe sveta. Tu imamo petsmerno strategijo v tej regiji. Najprej naj bi krepili politične strukture, drugo delali, delali naj bi z državami te regiji, z mednarodnimi organizacijami, naj bi skušali reševati te konflikte, tretji zagotovili naj bi, da kar zdaj obstoječo varnost regije, da ta ne ogrozi varnosti drugih držav, zlasti v sosedstvu. Potem moramo podpirati gospodarsko blaginjo, zmanjšati revščino, pri četrtem petem podpirati moramo regionalno politično integracijo in sodelovanje. Ampak menim, da je treba povdariti nekatera specifična področja, recimo Somalijo tu je treba podpreti to državo v zelo kritičnih trenutkih. Ta država je nestabilna že desetletja. Prehodna vlada avgusta ne bo več na oblasti, takrat bo potekal mandat, tako da moramo zagotoviti dober politični dialog v Somaliji, da bomo imeli poštene volitve, tako za predsednika kot za parlamentu. Potem potrebujemo proces, za gradnjo konsenza, zato da bi podprli novo vlado v Somaliji. Tu vidite rok za vložitev predlogov sprememb, 18. september je to, takoj po somalijskih volitvah, tako da bodo imeli kolegi tu možnost razmisliti o rezultatih teh volitev. Potem je drugim omenjem tudi piratstvo, to zlo, to ustvarja zelo velike stroške za globalno pomorsko trgovanje v tej industriji, sedaj imamo to sporno rabo pramnih ukrepov, recimo kar zadeva varnostnike. Spremembe so zelo drage za industrijo, potem gre za zagotavljanje varnostnih sob. To je zelo učinkovito, ampak dolgoročnost tega ne moremo privoščiti. Potem bom tu predlagal spremembe na tem področju. Treba je tudi ustvariti več varnosti v regiji, zato ker se piratstva slabša. Ampak eh, nedavno sem to videl v Notfordu, sem bil včeraj, pogovarjali smo se o zavezništvu in sedaj se stvari obračajo proti piratom. Marca letos je svet podaljšal mandat za Atalanto do decembra 2014, razširil je ta mandat na to, da bi se osredotočil na operacije piratov tudi na morju imajo te baze in tam dobivajo opremo pirati. Včeraj sem v Nordfordu slišal za ta izraz. Tudi v rešitve, ampak eh, seveda moramo reševati temeljne vidike težav in sicer gre tu za politično gospodarsko nestabilnost, ni vladavine prava, ni tudi drugih eh, stvari, recimo zaposlitve v celotni Somaliji. V poročilu pozivam tudi k pomoči pri pravosodju in pravosodju pri kazenskih sistemih, ko gre za ujete pirate na Sešelih, eh, Somaliji, treba je zagotoviti pravosodne zmogljivosti in pravne infrastrukture, potrebujemo sodišča, zapore in prave sodne procese na sodiščih, eh, kjer veljajo mednarodni standardi, tako da lahko te države obravnavajo te teroriste na sodiščih. Potem pozdravljam tudi UKAP Nesto pobudo ki je nedavna, ta je osredotočena na krepitev pomorskih strategij, ko gre za obaljno stražo in policijo v sosednjih državah. Torej, Evropska unija in številni drugi mednarodni partneri pomorsko pomagajo te regije, ampak sveda moramo poiskati partnerje v sami regiji, so da bi imeli več stabilnosti. Uporabil sem poročila, so da bi podaril Etiopijo, Kenijo, ki zagotavlja osebje v. Tam potem imamo Ugando, kjer imamo tudi misijo usposabljanja, vsi pomagajo vojaško in politično, zato da bi imeli več regionalne stabilnosti. Potem sem opozoril tudi na vse trud mednarodne skupnosti. Potrebujemo dolgoročne rešitve, ampak te morajo biti afriške, pod afriškim vodstvom. Seveda pa potrebujemo aktivno podporo mednarodne skupnosti. Zato pozdravljam vlogo Afriške unije in medvladnega stolovanja IGAPA, to sem že omenil. Potem sem poročilo osvetlil tudi pozitivne primere v afriškem rogu, recimo tu gre za primer še mednarodno nepreiznanega, mogoče tudi nepravičnega primera v Somaliji in sicer je šlo za to, da je treba razviti demokratične in pravne ter politične strukture. Treba stelovati z mednarodno skupnostjo v boju proti piratstvu in mednarodnemu terorizmu. In na koncu sem skušal predstaviti področja, kjer menim, da bi morali doseči dogovor tam, kjer je več sporov. Če tega ne bomo rešili, bomo imeli v prihodnosti še več pritiskov, recimo tu gre tudi za delitev prihodkov zaradi nafte v Sudanu in Južnem Sudanu in katerikoli obnovljen konflikt v teh dveh državah bo imel temne posledice za vzdržnost eh, Južnega Sudana, kajti to je nova neodvisna država v Afriki. Gospe in gospodje, veselim se vaših komentarjev in veselim se delu z vami, kot sem omenil. Najprej imamo tu rok za uložitev predlogo sprememb 18. september, 2. oktobra bomo glasovali v tem odboru, 11. oktobra bo to in upam, da bomo novembra o tem glasovali na plenarnem zasedanju, na mini plenarnem zasedanju v Bruslu. Hvala. Hvala lepa. Charles Tenak. Ja, omenil so rok za uložitev predlogo sprememb, ampak eh, seveda je predzadujoči odgovoren za to Ja, se pravi, čujem. Dobro, na koncu bom to omenil. Sedaj pa nekaj komentarjev, mogoče vas bo to presenetilo. Svensson je poročevalec v senci iz e LS, ampak žal ni tu. Prosil me je, naj omenim nekaj komentarjev. Mislim, da ne bi smel to omeniti, ker sem predsedujoči, ampak vseeno bom omenil nekaj komentarjev v njegovem imenu. Najprej naj rečem, da se gospod Svensson zahvaljuje Charlesu Tenaku za dobro opravljeno delo v tem osnutku poročila. Afriški rok je res kompleksna regija, tu je zelo veliko izzivov, zato moramo pri strategijah in analizah res dobro razmisliti o vsem. Kot poročevalec v senci je gospod Svensson temeljito preučil osnotek. Sem bo prišel s konstruktivnimi predlogi iz skupine ELS. Osnutek gospoda Tenoka je dobro izhodišče za delo, ampak cilj gospoda Svensona je povečati osredotočenje nekatere pomembne vidike in področja. Za ELS je četrta situacija pomembna, tu gre za osredotočenje človekove pravice, to je najbolj pomembno vprašanje. Največ ogroženosti je tu, tu gre za pomankanje človekovih pravic, ko gre za življenje, varnost in zdravje. To je največja moralna dilema danes na svetu in zato ne moramo nehati povdarjati, kako pomembno je za Evropsko unijo to, da sodelujemo z organi v tej regiji in z drugimi pomembnimi mednarodnimi in regionalnimi akteri, zato da bi zagotovili, da se zagotovijo te pravice. Tu gre za osnovne pravice žensk. Vse predolgo bilo to zanemarjeno v tej regiji. Tu imamo otrokove pravice do izobraževanja in varnosti. Vse to je obrobo. Potem imamo vse več islamizma v tej regiji. To pa ogroža pravice etničnih manjšin. Treba je podpreti varnost v tej regiji. Pomagati moramo pri rekonstrukcije, zato da bi se borili proti piratstvu na morju, zato da bi imeli tudi infrastrukture, ki so na morju v zadju. Treba je zagotoviti to, da imamo vse več prihodkov od trgovine na morju, zato da bi pomagali pri obnovitvi gospodarstva. Tu imamo recimo tudi primere dobre ali boljše vladavine v Somalilendu. To moramo povdariti. To je model za druge dele Somalije. Tu je zaključil gospod Svinson, vsem nam želim veliko sreče pri tej pomembni resoluciji. Tako, pravil sem svojo nalogo, prenesel sem sporočilo gospodu Svinsona, sedaj pa Marija Munes, prosim. Gracias, eh, hvala predsedujoči, hvala gospodu Tenoku za osnutek poročila. Mislim, da je to zelo dobro izhodišče za razpravo Seveda to lahko dopolnimo številnimi predlogi, ki so potrebni. Z vidika socialistov rade bi omenili humanitarno krizo, dostop ljudi, potem imamo tiste, ki so notranje razseljeni, begunce, to so ključne težave v regiji Afriškega roga, to moramo omeniti, potem imamo migracije, diaspore. treba je delati na očekovitem razvoju v regiji, delali bomo v tej smeri in upamo, da bo poročevalec skupaj z drugimi političnimi skupinami lahko dosegel dogovor o tem. Kar zadeva oboroževanje in rehabilitacijo nekdanjih vojščako, to potrebujemo zato, da bi ustvarjali vzdušje varnosti. To bo omogočilo razvoj in to bi morali omeniti. Potem ne omenjate razvojnih ciljev tisočletja, to je pomembno zato, da bi se borili z revščino, z lakoto, da bi povdarili tudi obnovljive vire energije. Vse to je pomembno. No, seveda, ne gre za poročilo o razvoju, gre za zunanje vidike, ampak tu imamo nekatere stvari, ki so tesno povezane z zunanjo politiko. Tako da ne moramo ločevati razvojnih vidikov od političnih vprašanj. Tu imamo tudi spremembe podnebja, učinke podnebnih sprememb. Ta regija je še bolj destabilizirana in že tako je nestabilna. Prav zaradi teh vidikov posledice podnebnih sprememb bi morali vključiti v to. Zlasti, ko gre za varnostno dimenzijo, potem imamo tu tiste, ki so najbolj ranljivi, to so razseljeni, omenjali ste Unifor in Atlanto, Evropsko misijo usposabljanja, misijo Jukap Nestor. Seveda se strinjamo s poročevalcem, ampak z vidika socialistov menimo, da bi morali omeniti tudi zasebne varnostne družbe, ki so vse bolj prisotne na tem področju, zato da bi zagotovile varnost. Imeli naj bi tudi načrt o standardih omejevanja odgovornosti javno-zasebnega sektorja. To je pomembna priložnost za to, da pošljemo jasen signal komisiji, da bi delovala na tem področju. Hvala poročevalcu za to zelo pomembno delo o tej pomembni temi. Hvala, gospod Muni. Sedaj pa Rainer Bütikofer. Uh, Hvala, pridružujem se kolegom in se zahvaljujem poročevalcu za osnutek resolucije, osnutek poročila, ki ga je predstavil, tako kot drugi kolegi bi rad, da delamo konstruktivno. Ampak mislim, da moramo praviti še kar nekaj dela. Eno izmed temeljnih načel, ki jih omenja poročevalec in to, kar posem podpiram, je to, da mora biti v procesu veliko afriškega vodenja. Povsem afriško mora biti vse. Tu se strinjamo s tem. Rad bi povdaril pet točk, zelo na kratko. Pri teh petih točkah imam nekako drugačen pristop. Najprej, kar zadeva sosedne države, sem nekoliko bolj kritičen do vloge v sosednjih držav, recimo Etiopije, doslej. Tu smo videli kar nekaj enostranskih odločitev. Mogoče bi lahko razmislil o tem, da bi omenili tudi to, da je skupina OZN za sankcije obtožila Eritrejo, da je zagotavlja oboroževanje in tudi to je negativno prispevalo k situaciji. Potem drugo, govorimo o strateškem okviru za afriški rok, ampak tu je še vedno precej razdrobljeno. Recimo, s čim bi lahko zelo izboljšali stvari, če bi mi EU posebnega predstavnika v afriškem rogu, Aleksandar Rondos, bi lahko res bil glaven pri vseh temah. Mogoče bi se lahko v parlamentu strinjali glede krepitve vloge te osebe. Potem tretjič, nekoliko bolj kritičen sem glede vojaških razvojev. Piratstvo zaenkrat ne dosega novih vrhuncev, ampak veliko, verjetno veliko bolj zaradi musumov in deževnega obdobja, kot pa zaradi tega, da bi imeli tam neke uspešne vojaške strategije. Četrtič. Nekoliko oklevam ali pa močno okleva, glede tega, kar poročevalec predlaga tu, kako naj bi reševali neodvisnost Somalilenda. V 11. odstavku predlaga, da bi zapisali, da Somaliland želi biti neodvisna država. Mislim, da je to nekoliko sporno. Lahko bi se strinjali glede tega, da bi poudarili dobre prispevke Somalilende, ko gre za varnost in stabilnost v regiji, ampak raje ne bi spodbujal k neodvisnosti. In na koncu bi omenil še to, da moramo bolj povdariti ustavne procese, ki pravkar potekajo. Mislim, da je prišlo do določenega napredka in tu ne bi smeli oklevati pri podporili tega vidika. Ja, Hvala, kolega Butikofar. Gospa Lözing. Hvala lepa. Tudi sama bi se zahvalila poročevalcu za njegovo delo. Moram pa reči, da iz našega vidika imamo kar nekaj pomislekov v zvezi z glavno smeritvijo tega poročila. Seveda se strinjam z gospodom Butikorjem in prejšnjimi govorci, da moramo privabiti ljudi v Afriki za reševanje problema, ampak vsekakor pa ne smemo zanemariti učinka in vzroka, torej glavni ver voda kot. Uh, temelj za preživetje ni omenjen. Vsakršna odgovornost Evrope, Indije in Kitajce za revščino ribičev pa je popolnoma zanemarjen. Poročevalec je uvodoma omenil revščino, ampak poročilo se v nobeni točki ne osredotoča na to, da je revščina eden od glavnih razlogov za probleme in tudi negativni vpliv zunanje politike oziroma vzhodnih, zahodnih eh, industrijskih držav sploh ni omenjen. In tudi dosedani neuspeli poskusi politike v Somaliji sploh niso kritizirani in sploh niso vključeni v poročilo. Poročilo tudi omenja vključevanje raznih sil, Kenije, Ugande, Etiopije in tako naprej, ampak samo tistih, ki so v skladu z uh, evropsko strategijo. Po našem mnenju se poročilo sploh ne posveča preprečevanju simptomov. Jih sicer opisuje, ampak jih ne razišče ne predlaga predlogov za rešitev. Poleg tega so vojaški vidiki za reševanje problema opisani čisto preveč pozitivno in preveč izpostavljeni in eh, preveč se podpira urjenje vojske in obalne straže in tako naprej. Kratka bom in nastala bom pri tem, pravzaprav razpravljamo o tem, da bi pripravili lastno poročilo, ki bi ga vnesli kot predlog spremembe ali kakorkoli je to možno. Hvala. Hvala, Charles Tenok, bi želeli odgovoriti. Hvala, predsedujoči. Zelo na kratko, telegrafsko bi preletel vse komentarje. Najprej gospod Svensson. Ja, res je, tam pročilo ga vrcem za zunanjo politiko, gre za varnost in obrambo. Omenil sem človekov pravice, tega nisem preveč podarjal. Mogoče bi pozdravil predloge sprememb na tem področju, zlasti, ko se to prekriva s komentarji gospe Moniz glede IDP-ev. Ampak ja, človekove pravice so res problematične, zlasti na področjih, ki so pod nadzorom Alša Baba. Seveda bom podprl predloge na tem področju, nisem tega omenil, ampak bil sem omejen s prostorom in zato sem se osredotočil na svoje prioritete, ampak seveda so človekove pravice prav tako pomembne. Potem, kar zadeva tega, kar je povedala gospa Munisija, razoroževanje, mobilizacija vojske, to lahko podprem. Torej, tu ne gre za razvojne cilje tisočletja, tu ne gre za razvoj, zato tega ne bo minjal, tudi podnebnih spremembne. Mislim, da ni dovolj prostora za to tam osnutku, ampak če bom videl predloge, bom to preučil. Osebno podpiram zasebno varnostne vidike na v teh regijah, na plovilih. Videli smo, da so tiste ladje z zasebnimi varnostniki bile uspešne, še niso bile napadne zaradi piratov. In ponovno tu bom sam predložil spremem, potem bom videl, kaj bo skupina povedala o tem. Gospod Beautiful, na kratko, kar zadeva Etiopijo in vključitev Etiopije, to bom zanimanjem preučil. Etiopija naj bi prispevala k stabilnosti, tam imamo zelo velike težave na področju človekovih pravic, ne tako veliko kot pri Eritreji, ampak tudi tam včasih morajo delovati v skladu z nacionalnimi interesi, zato da se zaščitijo proti širitvi Al-Shababa v tej regiji. Omenil sem vlogo gospoda Rondosa, ne z imenom, ampak omenil sem Menesar, tam kjer naj bi oni vodili, tu moram preučiti, kako to zapisati. Potem ste omenjali monsune, seveda je sedaj obdobje monsunov, piratstvo se zniža, ampak piratstvo se manjša in manjšalo se tudi v predhodnem letu. Včeraj sem videl statistične podatke v Nordfodu, Nafor je to predstavil za to področje, Nafor Atalanta. Kar zadeva piratstvo, menijo, da imajo sedaj pirati manj zmogljivosti, da bi uspešno ograbljali ladje. Ampak vseeno moramo ustrajati pri tem pritisku in kot je omenil, je tu kar nekaj vzrokov za to ozadjo. To je treba reševati in to je povezano s tem, kar je povedala gospa Luzing, vse je povezano z revščino, s pomankanjem. Ne bi se strinjal, to prispeva k temu, na podlagi tega, kar, povedi, kar, kar je povedala kolegica, bi morali imeli piratstvo tudi v Somalilendu, tam pa ni piratstva še, še več pa je revščine kot v sosednji regiji. Tako da to ni ta pravi razlog. Torej, ja, po, revščina je razlog, ampak eh, ne pričakujemo je po vsej obali. V Somalilandu ni, ni, ni piratstva, čeprav imajo revščine, imajo dobro demokracijo, zato se ne bi strinjal s tem načelom, gospe Lozing. Kar zadeva Somaliland, bi podprl natančnejšo predelitev sam podpiram neodvisnost, ja, kar zdaj priznavanje, nekoč so vse države to uh, priznavale, potem pa so se žal pridružile jugu do leta 1991, potem pa so se ločile za 20 let. Pravno mednarodno gledano imajo to tudi primer, tako kot na Kosovo recimo, da bi bili priznali, ampak ne bom se spuščal v to razpravo s Somalijem, da poznam vaše stališča, moja mnenja je drugačna, ampak uh, kar zadeva to pročilo, potrebujemo neutralno stališče, ne pa moja osebna stališča o Somalendu, da bi podpiral neodvisnost. Ampak na konferenci v Londonu je ostalo to vprašanje odprto. Glede neodvisnosti, to je treba reševati notranje. Somaliland, Somalija mora to, to reševati. Sveda bo vse precej težavno, kot si lahko predstavljate, ampak sveda morajo priznati, različne posebne vidike Somalilanda. In to sem skušal narediti v mojem odstavku. Mislim, da sem gospe Lozing že omenil, da lahko preučim tudi pomankanje vode. To ni težava le v Severni Afriki, v prihodnosti bo to težava po celotnem planetu. Kitajci preveč ribarijo, to je problematično, tako kot tudi v Španiji, recimo pred desetletjem je bilo tako. Ampak ne sprejemam osnovnega vodila, da je vse gospodarstvo, to je povezano tudi s pomankanjem vladavine prava, z organiziranim eh, prava, eh, z organiziranim kriminalom in vse to je podprto v Somaliji, to je moje izhodišče, veselim se predlogu sprem, potem pa to lahko obravnavamo, lahko se srečno s poročevalci v senci, zato da bi skušali predstaviti kompromisne predloge. Ja, hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 18. september 2012 do 12. Ponovno bomo nadaljevali ob treh, zato da bi se srečali z unanjo ministrico iz Cipra, to je gospa Eratu Kozuku Markulis. Če greste na kosilo, dobr tek, sestanek je zaključen.